besedo dobi poročevalka štiri minute. grazie presidente i prodotti contraffatti sono dannosi per i consumatori. hvala lepa predsedujoči ponarejanje spodkupuje potrošništvo in kakovostno izdelovanje izdelkov. Zato moramo zaščititi pravice intelektualne lastnine. S tem moramo upoštevati tudi ponarajanje pomembnih izdelkov, kot so zdravila. Naše poročilo na lastno pobudo o krepitvi pravic intelektualnih lasnin v tretjih državah je bilo v odboru INTA 14. aprila izglasovano. Poročilo se odziva na sporočilo komisije julija 2014, ki je prvič skušalo pripraviti nove korake na tej fronti, ko smo zavrnili akto. Pravice intelektualne lastnine so se v zadnjem desetletju zelo razvile zaradi neverjetne hitrosti tehnološkega razvoja v hitro rastočih državah. In to je strategija, ki bi naj bila učinkovita. Če pa to želi biti, mora najprej upoštevati razvoj dogodkov in pripravljati tudi dosledne korake. 39 odstotkov vse gospodarske dejavnosti v EU in 26 odstotkov vseh delovnih most, mest v EU je ustvarjenih v podjetjih, ki uporabljajo in investirajo v pravice intelektualne lastnine. To je 56 milijonov delovnih mest v številke. Danes, torej govorimo o tem poročilu in pozdravljamo pristop komisije, še prav posebno zato, ker na onoravnotežen način odraža vse različne interese. Imetnike intelektualnih pravic na eni strani in potrošnike na drugi. Nasplošno gledano pa ni določb, ki bi delovale pravilno, če tudi ne zagotovimo odrežbo vseh deležnikov. In v tem kontekstu še prav posebno je še prav posebno pomembno, da vsi državljani vedo in se zavedajo, kaj intelektualna, last, kaj intelektualna lastnina je. Tako, da ne bo prihajalo do piratstva digitalnih vsebin in ponarejanja. To niso več samo luksuzne dobrine, gre tudi za vsakodnevne dobrine, kozmetični proizvodi, živila, zdravila in to lahko torej vpliva na zdravje potrošnikov. Zato v poročilo pozivamo komisijo tudi, da se zavzame za več preglednosti in koordinacije v svojih ukrepih. Potem najpomembnejše točke zadevajo ločevanje med fizičnim ponarejanjem in kršitvijo intelektualne lastnine. Potrebujemo večje sodelovanje med strankami in regulatornimi organi. Tukaj moramo vključiti vse zainteresirane strani. Prav tako je potrebno okrepiti observatori za spremljanje kršitev intelektualne lastnine. In prav tako je potrebno tudi na področju zdravil storiti še veliko, se izogniti ponarejanju, zato da bomo tudi zagotovili, da bodo vsi imeli dostop do ustreznih zdravil. Prav tako je potrebno poštevati tudi geografske označbe kot eno od pomembnih elementov intelektualne lastnine. Tako zagotavljamo tudi sledljivost proizvodov in to je dobro za potrošnika. Zaščitijo pa tudi kompetentnost proizvajalcev. Storiti moramo več tudi v državah v razvoju za intelektualno lastnino. Za zaključek, mislim, da je to odličen prvi korak, vendar pa moramo to še spremljati. Ključnega pomena je tudi, da bi Evropska unija imela trdno podlago pravil za to, kar bo pomenilo zadostno zaščito in bomo imeli tudi dobro pogajalsko izhodišče v pogajanju. Hvala lepa. Sedaj v postopek HDI pritegnite pozornost predsedojočega. Gospod Franzolika prvi, prosim. Hvala lepa, predsedojoči glede na pomembne spremembe, ki so se zgodile na področju intelektualne lastnine v zadnjem desetletju, mislim, da je zaščita in izvajanje pravice intelektualne lastnine resnično zelo pomembno vprašanje, ki se ga moramo lotiti zato, da se zoprstavimo grožnjam kršitve pravice intelektualne lastnine za delovno mesto v Evropske uniji. Ta pobuda, ki jo imamo tukaj, sedaj ne meša več nekaterih stvari, kot je bilo to v akti. In uh, sem za predlog komisije, da skušamo izvajati in uveljavljati intelektualno lastnino tudi v tretjih državah. To pomeni, da bo moralo, morala EU razmisliti o izdelavi in pripravi intelektualnih pravil, pravil za intelektualno lastnino tudi v tretjih državah ki jih bodo potem tam upoštevali. Imeti moramo potem tudi pravo ravnovesje pri zaščiti farmacevskih raziskav in eh, dostopa do generičnih zdravil. Hvala lepa. Marjas. Hvala lepa. V Evropski uniji ne smemo govoriti samo o plačah, temveč moramo govoriti tudi o inovacijah in kakovostnih delovnih mestih. Pravice intelektualne lastnine to predstavlja približno 39 odstotkov vse gospodarske dejavnosti v EU. 4,7 bilijona evrov vsako leto in zaposluje 26 odstotkov vseh zaposlenih. 56 milijonov ljudi. Potrebujemo torej okvir za pravno zaščito pravic intelektualne eh, lastnine, ne samo v EU, temveč tudi v tretjih državah. Istočasno pa moramo zaščititi tudi imetnike teh intelektualnih pravic, da se bomo izognili ustvarjanju monopolov, ki tudi omogočajo špekulacije. Vidimo lahko, da imamo težave na trgu zdravil na račun tretjih držav. Zagotoviti moramo, da bodo ta zdravila na voljo za potrošnike v naših državah in tudi v tretjih državah. Hvala lepa. Gospod Jakovčič, hvala lepa, gospod predsedujoči. Nobenega dvoma ni, da je globalizacija prinesla veliko dobrega našemu planetu. Nobenega razloga ni za to, da ne bi podprli globalne trgovine, svetovne trgovinske organizacije in vsega tistega, kar ta trgovina prinaša dobrega. Ampak moramo računati tudi na to, da je globalizacija privedla do številnih problemov. Eden od teh problemov so uh, tudi ponaredki in vse tisto, kar lahko kupimo preko e-trgovine. V tem konkretnem primeru, ko govorimo o tretjih državah, mislim, da moramo absolutno pomagati tistim državam, ki želijo zaščititi intelektualno lastnino, kajti na ta način ščitimo tudi sebe, kajti eh, ponaredki niso le vprašanje luksuznih blagovnih znamk ali lepih torbic, ampak gre eh, za zdravila, gre za naše zdravje in zato velja podpreti komisijo domnul Arnot. Hvala lepa, gospod Arnot. Hvala lepa. Slišali smo poročilo in sedaj ima parlament samo pet minut za razpravo, preden komisija pozame. Torej, če to gledate doma, potem ne pojdite skuhati jajca, ker boste zamudili celotno razpravo. Prebral sem 14 strani tega poročila in mislim, da dveh besed ne najdemo. Mala podjetja. Velika težava na področju intelektualne pravice je, da velika podjetja lahko seveda si zagotovijo pravice glede veliko patentov, mala podjetja pa imajo potem s tem težave. Še prav posebno v digitalnem obdobju mislim, da moramo to točko tudi izpostaviti. Hvala lepa. Hvala lepa. Kaputo. Grazie, rezidenti. Hvala lepa, predsedujoči. Pravice in trukane lastnine se razvijajo že dolgo leta na podlagi. Eh, zakonodaje. Gre za univerzalnost pravic in eh, je na ravni drugih eh, pravic, ki izhajajo iz evropskih vrednot. Dejstvo je, da avtorska pravica, intelektualna pravica nastane v trenutku stvaritve nekega tovrstnega dela. In zato je znanstveno delo, umetniško delo nekaj, kar ni ločeno od eh, drugih področji zakonodaje. Varstvo potrošnikov je vsekakor tudi tisto, kar je končni cilj znanstvenega eh, delovanja. Pomembno je, da proizvajamo takšna zdravila, takšno eh, hrano, ki ne sme biti vse pod nekakšnim napadom organiziranega kriminala, ki se poslužujejo znamke Made in Europe dejstvo je, da naša zakonodaja ne izpolnjuje več zahtev sodobnega časa. Džambaski. Благодаря ви, господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Хваля ли по председател, госпожа комисарка, с колеги и колеги. Правица интелектуална лестнина ще никога не са били тако помемна, като задних летих. Не само заради някакъв други елементи, а вече заради технологическа напредка. Как се тиче digitalne pismenosti, pa obstajajo razlike med državami članicami, ki se borijo z velikimi izzivi. Še prav posebno države, ki so žrtve nezakonite trgovine. Nimajo dovolj mehanizmov za boj proti nepravilnosti. Upoštevati moramo, da je dober pravni okvir nujno potreben za to, da se bomo proti temu lahko borili. Zelo veliko je ponarejenih izdelkov in zato moramo okrepiti pravne instrumente za zaščito intelektualne lastnine in utemeljiti ukrepe na dobi praksi. Domna Begin, un minut. Begin. proteggere la proprietà intellettuale. Zaščita intelektualne rastline je vsekakor zelo pomembna, ampak mislim, da je prav tako pomembno vedeti, o kateri intelektualni rastlini govorimo. To poročilo je po našem mnenju vsekakor poročilo, ki ga vse delno lahko podpremo, čeprav vsebuje kar nekaj zaskrbljujočih elementov. Zamislil, da je pomembno tretjim državam usiliti naše standarde, zaščite intelektualne lastnine, se morda zdi eh, zamisel, ki je dobra in deloma je, ampak eh, to bo samo pomenilo, da bodo naše države samo dislocirale proizvodnjo v tretje države. Vprašanje avtorskih pravic na spletu pa je seveda zelo zmozljivo in eh, nikakor ne želim tu zagovarjati piratstva, ampak eh, nikakor ne morem tudi eh, podpreti. Eh, številnih primerov zapiranja spletnih strani, zato ker so na njej gostovare tudi, čeprav ne samo piratske vsebine. Pomembno je tudi, da zagotovimo dostop do varnih zdravil in eh, pravice iz tehnologalne jasnine ne smejo eh, biti zaradi katerega velike farmacijske multinacionalke eh, skrivajo svoje znanje pred drugimi. Jourova. Tako, sedaj pa komisarka Jourova, prosim. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Naj se zahvalim odboru INTA in poročevalki Moska za dragoceno delo. Poročilo izpostavlja pomen zaščite in izvajanja pravic intelektualne lastnine po vsem planetu za imetnike. Prav tako izpostavlja potrebo, da komisija nadaljuje in gre še prek teh prizadevanj, ki smo jih eh, že naredili v tem kontekstu. Komisija ceni podporo Evropskega parlamenta za pravice intelektualne snine v tretjih državah. Tukaj bomo skušali upoštevati različne interese. Seveda je res, da je razprava o poštenem ravnovesju o imetnikih in potrošnikih izredno zapletena. Tukaj imamo ekonomske interese na vseh stranih. Vsi pa moramo poskrbeti, da se ne bo število kršitev povečevalo, tako izginjajo delovno mesta. Komisija pozdravlja poročilo in sporočilo, da moramo se lotiti tega elementa. Veliko stvari omenjenih v poročilu, s katerimi se komisija v polni meri strinja. Naprimer, potreba po sledečem, po večji vključenosti deležnikov v razpravo o pravicah intelektualne lastnine. Potrošniki morajo vedeti več o kršitvah. In prav tako moramo imeti večjo doslednost med zaščito intelektualne lastnine, izvedbo in drugimi politikami. Prav tako je pomembno, da ponovno izpostavimo, da je odnos med pravicami intelektualne lastnine in univerzalni dostop do zdravil, ki se jih lahko privoščimo, nekaj, kar je večplastno vprašanje. In tega vprašanja pogosto ne obravnavamo na strezen način. Potrebno pozornost je potrebno nameniti tudi imetnikom intelektualne lastnine v naših prostotrgovinskih sporazumih. vse skupaj potrebno ustrezno harmonizirati o notranjih politikah Evropske unije, to bi lahko bilo pomoč pri izboljšanju standarda zaščite in izvajanja pravice intelektualne lasnine, pravice intelektualne lasnine globalno gledano. Nadaljno podporo bi morali zagotoviti tudi državam v razboju, ki želijo izboljšati svoj sistem zaščite intelektualne lasnine. Komisija si bo skrbno zabeležila priporočila v poročilu kar se tiče strategije za zaščito in izvedbo pravic intelektualne lastnine v tretjih državah. Veselimo se sodelovanja z Evropskim parlamentom in z vsemi zainteresiranimi stranmi pri tej temi. Naj vam zagotovim, da bom vse vaše pripombe, ki ste jih podali danes, posredovala kolegici Cecilii Malmström, ki je komisarka, ki je pristojna za ta dosje. Hvala lepa predsedojoči, hvala lepa Hvala poslanke in poslanci. Hvala lepa. To razpravo smo zaključili.